lepa, sedaj pa nadaljujemo z naslednjim točko dnevnega leta, ki je vprašanje za ustni odgovor v zvezi z razkritjo davčnih informacij v zvezi z dohodki strani nekaterih podjetij in podružnič. To predlaga odbor za pravne zadeve in tu je gospa Panajatova. Eh, besedo pa dam gospe Regner, ki je pobudnica tega vprašanja. Hvala lepa. Spoštovana eh, komisarka, gospa Panajotova, 4. julija 2017, torej že precej dolgo nazaj, je parlament sprejel sklep o predlogu direktive o javnem poročanju po posameznih državah. Namen predloga je izboljšati preglednost davka od dohodka pravnih oseb in javnega nadzora nad njim ter spodbujanje odgovornosti podjetij z uvedbo obveznosti razkritja za nekatere podjetja. Vsebina te nove direktive so boljše dožnosti zave, zaveze poročanja. Komisija tukaj spreminja pravno podlago na člen 51 in Evropski parlament je v svojem sklepu soglašal s komisijo glede izbere pravnega podlage z dne 12. 2, januarja 2017. Torej, dve inštituciji, komisija in parlament, se torej strinjata, da gre za dožnosti zagotavljanja transparentnosti, za poročanje in finančno poročanje, torej za bilanco podjetij in ne za novo davčno pobudo. Mi imamo mandat, da se pogajamo z vami. Imamo mandat od prejšnjega julija in Zato, da zaključimo vprašanje davkov dohodka pravnih oseb. Vi na svetu pa še vedno niste predložili nobenega načrta. Zakaj? Zato, ker nekateri finančni ministri dvomijo o pravni podlagi in pravijo, da gre za novo davčno pobudo in da bi zato morala biti pravna podlaga člen 115. Jasno je, stališče, torej jasno stališče parlamenta je, da, parlament, da predlog ni usmerjen v to, da bi se davki um, harmonizirali, niti ni usmerjen v izboljšanje sodelovanja med davčnimi organi, niti v sprejeti novih davčnih obveznosti. Predpisuje zgolj dodatno obveznost za nekatera podjetja in sicer za največja podjetja, eh, da objavijo poročilo o davčnih informacijah v zvezi z dohodki. Imenujemo to eh, javno eh, izjavo o davkih koncerna. To je dokaz o dobrem vodenju koncernov v Evropi. In to gre. Za to gre. Gre za to, da morajo eh, veliki koncerni tudi eh, odkrito razkazati, kaj delajo vsem eh, državljanom. Kaj ti do zdaj jim nismo mogli zaupati. Zakaj svet to blokira? Mi kot Evropska unija imamo Eh, pri direktivi CBCR eh, pionersko vlogo. Tukaj bi eh, opozorila na direktivo tudi o nefinančnem poročanju, ki je že sprožila marsikaj. Ali res želite slediti sistemu Trumpa? Kako boste utemeljili dve letne zamude? Kako boste utemeljili stališče sveta v zvezi z pravno podlago? Ali je ministrom jasno, da ta predlog ni namenjen višini eh, davka, ki ga je treba odvesti, ali imajo davčn, eh, konc, davki koncerna prednost in kako bo svet pri tem pomembnem eh, predlogu dosegal napredek še v, tej, v tem mandatu. Eh, Seveda so samo veliki koncerni dolžni tukaj zagotavljati transparentnost. Mala in srednje velika podjetja so tukaj izuzete. Gre samo za tiste zelo veziko, ki, velike, ki imajo promet nad 750 milijonov evrov. Ta razprava je tako navidezna debata nekaterih finančnih ministrov. Taktika njihova pa je, da za njih neprijetne zakone blokirajo, počakajo, da nihče več o njih ne govori. Vprašajte posamezne ministre, ki blokirajo, vprašajte avstrijskega kolega, zakaj ta zakon blokira. Je to zato, ker zakon tako zelo se dotakne velikih koncernov, ki tega pač ne želijo s tem ne ščitite pogonskih podjetij, niti ne male kavarne za vogalom, niti ne srednje velikih podjetij, ampak, niti ne velikih podjetij, ampak zelo velikanska podjetja ščitite. Tisti koncerni, ki ne plačajo skoraj da nobenih davkov več. In pravica vseh davkov plačevalcev v Evropi je, da vedo, koliko davkov podjetja, kot so Google, Facebook, Starbucks in drugi, plačujejo v naših državah. In zato vas pozivam, da začnete ukrepati v svetu. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Panajatovi za svet. Hvala lepa, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Najprej bi se želela zahvaliti gospe Regner in pa Eh, gospodu Svobodi za to vprašanje. To je zelo pomemben dosje in ta predlog, ki ga je predložila komisija 2016, je ključni element za preprečevanje izogibanja davku in prelaganju bodiček, dobička. Več kot 50 srečanj delovne skupine smo imeli v štirih zaporednih predsedstvih v, v zvezi s to temo. Gospod Svoboda in gospod Gojtjeri sta pisala našemu mm, veleposlaniku in vprašala, kakšno je stanje in sta ustrajala pri pospešitvi postopka. Odgovorili smo na to pismo in po, spomnili na to, da so tukaj še nerešene politične situacije, ki preprečujejo dogovor v svetu. Eno od teh vprašanj je pravna podlaga predloga in tukaj je se postavil vprašanje rednega zakonodajnega postopka. Bolgarsko predsedstvo je prevzelo rezultate tehničnega dela, ki je, že, eh, ki je že zelo napredovalo pod drugimi predsedstvi. Trenutno se posvetujemo z delegacijami, zato da bi našli še boljše ravnovesje v tem dosjeju, ampak eh, ne morem pa tukaj izraziti nekih posebnih, za, nekih konkretnih zavez. Svet bo potreboval več časa, da razjasni svoje stališče. Samo osebno pa se bom zavezala, da. Eh, vas, da bom skušala prepričati, nadal, oziroma da vas bom obveščevala o nadaljem dogajanju. Eh, hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod pospešil za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozorno sem prisluhnil predstavnici sveta. Vaš odgovor je šokanten, nikakor ni zadovoljiv in zavračam vaš odgovor. To je eh, bil zgolj izgovor. Eh, kajti tu imamo predlog direktive, ki bi morala biti sprejeta, zato ker je v interesu javnosti. Tudi sami ste dejali, da se moramo boriti proti eh, davčnim otajam in neplačevanju davkov. In vi v svetu počnete vse samo zato, da ne bi sprejeli te direktive. In sedaj uporabljate za izgovor ta argument o pravni eh, podlagi. To je poskus, da bi direktivo blokirali. Bolj pošteno bi bilo, če bi rekli, da obstajajo države, ki ti direktive ne želijo sprejeti, potem pa javno povejte, oziroma naj države javno povedo, da se s tem ne strinjajo in da ne želijo razkriti teh informacij. Naj to povedo um, voljivcem in državljanom in potem bi si ti lahko oblikovali jasno mnenje. Jaz svojim voljivcem ne morem pojasniti, zakaj je prišlo do tega spora o pravni podlagi in zakaj eh, so nekateri proti tako pomembnim informacijam, s katerimi bi lahko razkrivali davčne goljufije. Torej, zakaj določene države ne želijo, da se razkrijajo prav te informacije? Prosim, to povejte javno in ne uporabljajte teh izgovorov. Hvala. Hvala lepa, gospod Koferati, za eno minuto. Gospa ministrica, kot ste dejali, dve leti Evropski parlament že poziva k temu, da bi e, uvedli e, obveznost e, razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki za velike multinacionalke. In na tega ne moremo več odlašati. Potem so si sledili škandali v zadnjih letih in ti so pokazali, kako eh, je davčna utaja razširjen pojav, ki otežkoča gospodarske dejavnosti v vseh državah članicah. Ta podjetja imajo velike dobičke, plačujejo pa majhne davke. Zato bi morali eh, uvesti takšne predpise, ki jih ne eh, prisilijo k temu, da zadeve razkrijejo. To so dolžni našim državljanom, kajti ti plačujejo davke. In če ne bomo odobrili teh ukrepov, potem bo še naprej vladala krivica do tistih, ki plačujejo eh, davke in pa krivica do eh, dobrih podjetij, ki plačujejo davke in tako eh, tudi ni zakonite konkurence. Pričakujemo, da se bo svet kar se da hitro odzval. Hvala lepa, gospod Duron. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa ministrica. Ne vem, kako bi vam to povedal. Občutek sramote me preveva. Kot zakonodajalec smo v situaciji, ki je dramatična. Imamo majhna, srednje velika podjetja, ki morajo plačevati svoje davke, ki morajo spoštovati pravila, po drugi strani pa imamo ogromna podjetja, ki so popolnoma netransparentna in na ta način se izogibajo plačilu davkov. Dve leti si že prizadevamo za to, po posvetovanjih z državljani, po vseh škandalih in to ob podpori dveh pravnih služb, naše in državljani, pravne službe komisije. Tu ne gre za davčno vprašanje, tu gre za veliko pomembnejše vprašanje. Za nas je ta argument povsem umeten in ne moremo ga upoštevati. Res vas prosim, da si to vzamete k srcu. Hvala lepa za eno minuto, gospod Kriso Gonos. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že več kot eno leto Evropski parlament poziva komisijo in države članice naj spremenijo evropsko zakonodajo zato, da bi zagotovili večjo preglednost v zvezi z davki, ki jih plačujejo multinacionalke. Imamo celo vrsto teh podjetij. Proizvajajo na enem kraju, prodajajo svoje izdelke z velikimi dobički na drugem kraju davki pa so izredno nizki in te davke plačujejo nekje, kjer so ti zelo nizki. In pravzaprav gre tukaj za zahtevo, da bi se to razkrilo. In sicer um, tako, da bi uvedli javno poročanje po posameznih državah in tako bi se izognili um, agresivnemu davčnemu načrtovanju in pa neplačevanju davkov. Ni pravično in ni vzdržno, da. Uh, se majhna in srednje velika podjetja soočajo z rastočimi davki, medtem ko multinacionalke eh, pravzaprav si lahko privoščijo čisto vse. In res tega ne moremo več trpeti. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Razati. Hvala lepa, gospod predsedajoča davčna preglednost postaja ključnega pomena za državljane Evropske unije v zadnjih letih. Javnost eh, to zahteva in komisija je potem predložila predlog leta 2016 eh, in sicer v zvezi z poročanjem po posameznih državah. Bil sem poročevalec v senci eh, za ELS, delali smo mesece in potem smo našli eh, ravnotežje med več preglednosti in pa zaščito podjetij in sprejeli smo svojo odločitev preteklega leta v juniju. Torej, borimo se za davčno preglednost. To predsedstvo pa ni sklicalo niti sestanka o tej pomembni zadevi. Ta dosje je zablokiran. Samo zato, ker se države eh, ne morejo dogovoriti o pravni osnovi in to ni resno. To ni direktiva o davčnih stopnah, o davčnih dobičkih ali pa o kakršnih fiskalnih vprašanjih. Tukaj gre za razkritje in preglednost. To ni povezano eh, z nacionalnimi pristojnostmi aktivnostmi. In zato pozivam svet naj hitro eh, nadaljuje z delom na tej direktivi. Hvala lepa. Gospa Šlajn, ena minuta. Minilo je deset mesecev, odkar je parlament sprejel svoje stališče o predlogu za direktivo o javnem poročanju po posameznih državah. To je temeljni instrument za boj eh, proti eh, davčnim goljofijam eh, na globalni in evropski ravni. To je instrument za preglednost in um, ta gospa predsedojoča prekinja govornica. Torej, ta uh, zakonodaja bi od uh, multinacionalk zahtevala, da razkrijajo informacije, torej davčne informacije na dobičke in sicer v vsaki jurisdikciji, kjer delujejo. Morale, torej podjetja bi morala povedati, kakšne dobičke imajo, kakšne davke plačujejo. Vi pa sploh še niste sprejeli skupnega stališča in sedaj so se pojavili dvomi o pravni podlagi, ampak to je zgolj izgovor samo zato, da bi se s parlamentom zgolj posvetovali. Imamo rajske eh, dokumente, panamske dokumente in tako naprej. Koliko škandalov bomo še doživeli, preden bomo podali jasni odgovor? Se res opravičujem, eh, gospa govornica, eh, tolmači se mi smilijo, kaj ti veliko prihitro ste govorili. Ali ste zaključili s svojim govorom? Hvala lepa. Drugič prosim, upočasnite. Hvala lepa. Sedaj pa postopek preteknitve pozornosti. Gospa Pjete Kanje. Velika večina pravnega tolmačenja pravi, da je, so to skupne pristojno, deljene pristojnosti, da je to skupni zakonodajni postopek. Torej, da sedaj nekdo trdi, da bomo um, tvegali napačno pravno podlago, je enostavno goljufija. In ta izgovor se namerno uporablja samo zato, da bi blokirali um, to poročanje uh, po posameznih državah, ki bi ga morali že zdavne uvesti in eh, to krši občutek za to, kaj je prav za evropske državljane. Res upam, da bo bolgarsko predsedstvo sklicalo sestanek, zaprosilo za pravno mnenje iz različnih virov in pojasnilo zadevo znotraj sveta, kaj ti eh, ta blokada vprašanja ne bo rešila. Hvala lepa, sedaj pa gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Državljani in majhne srednje velika podjetja plačujajo davke in v številnih državah, kot je Grčija, eh, imamo močno davčno politiko. To, da multinacionalke eh, utajujejo davke, pogledajte si LuxLeaks, zadeva je povsem jasna. Kaj je torej treba storiti? Multinacionalke je treba obdavčati tam, kjer imajo svoje dobičke. Ta direktiva zahteva eh, javno poročanje, ravno razkritje informacij v zvezi z dohodki eh, po posameznih državah. In tako bi res lahko rešili problem eh, davčnega neplačevanja. Kar pa se tiče bolgarskega predsedovanja, Eh, torej, nekatere države so tukaj zablokirale. Eh, gospa ministrica, katere so tiste države, ki blokirajo postopek? Prosim, eh, kaj, kaj, kar povejte jasno in glasno, ali je Grčija ena od tistih držav, ki um, ni podala uh, odobritve za to direktivo. Mi želimo odgovore, želimo preglednost v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, sedaj pa gospa Pana Jotova. Izvolite, lahko odgovorite. Hvala lepa.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 um, temu, kar ste povedali, zapisala sem se vse, še naprej bomo delali na tem dosijaju. Jaz predstavljam vse države članice in jaz ne morem imenovati posameznih držav iz postopka. Rada bi povedala, da ne gre za to, da se v svetu ne zavedamo, kako pomembno je to. To e, e, vprašanje je povezano s tem, da moramo najti dogovor in to zahteva prizadevanje in čas. Um, torej, države članice potrebujajo čas za to, da bodo delegacije finalizirale svoja stališča. Če želimo delati korake naprej, potrebujemo soglasje v svetu. Bolgarsko predsedstvo eh, bi rado napredek eh, na tem dosjeju in si bo za to prizadevala. Torej, kot sem dejala v svojem uvodu, odprti smo za nadaljne razprave o tej temi in ko eh, bomo napredovali pri tem dosegu, bomo tudi sklicali sestanek. Jaz osebno pa sem odprta za nadaljna dvostranska razpravljanja in za eh, dvostranske stike z vami. Hvala lepa. Eh, hvala lepa.